Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Zdaj komisarja ni, komisarka je odšla, spoštovane kolege. Naj vam preberem, kaj so dognali na Mednarodnem svetu za raziskovanje morja. Stalež Jegulje je bilo kritično leta 2012 in indeks prirasta je najniže v zgodovinski in sicer manj kot en odstotek za Severno more in pet odstotkov druge na območju rašinosti igule primerjal za obdobje 1960 do 1970. Lahko tudi povem, da moramo ukrepati zaradi onesnaženosti prelovo parazitov. Um, vse to moramo znižati na nično točko. Če je to podobno za ribe mečarice, modroplavote tune in tako dalje, če bi o tem razpravljali, bi zagotovo imeli zelo živahno razpravo in tudi komisija bi bila tukaj. Vendar pa imamo evropsko jeguljo, ki ima zelo zanimiv življenjski eh, cikl vemo, da sledijo polni luni, plava tisoč mil in uredba, ki jo imate pred seboj, v kateri bomo eh, glasovali jutri, je bila sprejeta leta 2007, ko so se države članice končno odločile, da bodo ukrepale. Razprava poteka že več kot deset let in uredba je veljavna že več kot pet let. V tem času pa je stalež Jagulje samo upadal. Leta 2012 je ICES zopet sprožil alarm. Imamo stalež, ki ga uporabljamo za obnovo in s tem ne bomo uspeli eh, korenito spremeniti stanje staleže Jagulje v Evropi. Gre, gre za obsežen problem ker načrti za obnovo temelijo na, na uporabi že obstoječih staležev. Kaj želimo dodati k stari uredbi? To sta dve zelo pomembni zadevi. Prvo je, da mora komisija predstaviti poročilo komisije, o obnavljanju staležev za rehabilitacijo staleža. Komisija mora pripraviti novo zakonodajo in predlog do marca, eh, s katero bi lahko povečali verjetno za reševanje jegulje. Svet upam, da ne bo to zopet pospravil nekaj v predal vz, skupaj z drugimi zadevami. Tukaj ni nobenih ribolovnih priložnosti, zato upam, da bomo dobili hiter postopek po glasovanju v Evropskem parlamentu. Veliko tvegamo, ne samo preživetje jagulje, ampak tudi eh, verodostojnost Evropske unije, ki je zelo pomemben akter na svetovni rani, ki spodbuja trajnostni ribolov in tudi sankcionira tretje države, ki ne spoštujejo teh pravil. Jegulja je kritično ogrožena vrsta in zato je tudi prepovedana trgovina s to vrsto. Rada bi se zahvalila vsem kolegom, ki so podprli to poročilo in mislim, da bi se morali držati liberalizacije v tem primeru. In mislim, da naslednje prihodne generacije ne bodo razumele, zakaj nismo sprejeli malega zakonodajnega ukrepa, s katerim bi lahko rešili celotno vrsto. Najlepša hvala. Köszönöm szépen. Najlepša hvala. V imenu komisije ima besedo gospa Navnak. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, rada bi se zahvalila poročevalki gospe Levin, tudi drugim članom odbora za ribištvo za to poročilo. Kot veste, je komisija želila uskladiti uredbo o iguli e z pogodbami v okviru delegiranih aktov. Pozdravljam poročilo, ki se strinja z večino predlogov. Vem, da so v odboru za ribištvo izrazili skrb glede tega, če je ta uredba dovolj za zaščito jegulje. Slišala sem tudi gospod Ljovin, ki je povedala isto tukaj na plenarnem zasedanju razumem, zakaj bi raje videli bolj celovito revizijo pravil, ki bi bile v skladu s predlogom komisije. Rada bi še enkrat povdarila, da komisija želi zagotoviti obnovo staleža jegulje v Evropski uniji. Vendar pa moramo to pripraviti bolje. Zato smo pred kratkim prejeli in eh, trenutno analiziramo najnovejšo analizo ICESA o izvajanju načrtov za upravljanje segulje v državah članicah. Pričakujemo tudi oceno staležeje gulje ICESA do konca leta tega leta. To potrebujemo za nadaljne ukrepanje. Analize bodo tudi ocenile učinkovitost uredbe in skladno z, z previdnostnim načelom. Na podlagi tega in znanstvenih dognanj bo komisija pripravila poročilo do konca tega leta. O tem poročala parlamentu in svetu o izvajanju in učinkovitosti načrtov za upravljanje z jeguljami. Na podlagi tega poročila bo komisija premislila če potrebujemo spremembo in dopolnitev uredbe za to, da izboljšamo obnovo tega pomnega stalža. Rada bi zagotovila vsem poslankam in poslancem, da komisija želi zagotoviti trajnost eh, tega staleža. Najlepša hvala. Köszönöm szépen. A képviselőcsoportok nevében. Hvala lépa. V imenu političnih skupin besedo Najprej dobi gospod eh, Kun iz skupine ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisarka Damanaki, spoštovana kolegica Levin. Dejansko gre v današnji razpravi za to, da izvajamo prilagoditev izbonski pogodbi, kar zadeva prenos pristojnosti za delegirane in izvedene akte na komisijo, ampak dejansko je stvar takšna, da je stalež jegulje v resnično nezavedljivem stanju in to je tudi osrednja tema, s katero se bo treba soočiti pri uredbi o jegulji številka 1100 glede staleža evropske jegulje. In resnično eksistenčnega pomena je bilo, da je leta 2007 komisija skupaj s svetom uvedla prepoved izvoza vseh proizvodov iz eh, jegulje, torej izvoz izven EU. In vemo, da je biomasa jegulje, ugotovljiva že potem, koliko jih pride iz Srgaškega morja v Biskajski jezeriv, da potem od tot lahko priplavajo v evropske reke in more, ter se tam razmežujejo. Vemo, da obstaja črni trg in to prepoved izvoza moramo dosledno izvajati, da bomo lahko zagotovili preživetje te vrste v prihodnosti. Naše Načrte upravljanja starem jegulje, ki so bili sprejeti že v več državah, moramo izpeljati. To je vrsta, ki jo je možno tudi gojiti v ribogojnicah mm, in na Danskem in v Veliki Britaniji se to že počne in na ta način se izboljšuje. Lahko izboljša stalež. Dejstvo je, da če bomo zdaj prekinili vse skupaj pri 25-letnem življenjskem eh, obdobju za jegulje, bi bilo to napačno. Torej, treba je videti, kako je s temi načrti upravljanja staleža jegulje, potem pa moramo ukrepati naprej. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu skupine SD, gospod Nilsson. Gospod Nilsson. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Stalež evropske jegulje je v zelo slabem stanju. Jeguljo se preveč eh, lovi in eh, za žival, ki ima zelo zapleten življenjski cikl, je to katastrofalno. Jegulje lahko živijo desetletja, dokler naslednja generacija ne dozori in zato mislim, da moramo poskrbeti za ustrezne pogoje za obnovo staleže jegulje. To bo zahtevalo kar nekaj ukrepov, ki po najnovejših znanstvenih študijah eh, kažejo, da so izvedljivi. Potrebujemo pa tudi dolgoročnejše ukrepe za dolgoročnejšo obnovo staleža jegulje. Ne bi bili za popolno prepoved, moram reči, saj bi na ta način odpravili spodbude za kakršnekoli prostovoljne ukrepe, prav tako bi s tem odpravili možnost za izpuste gul. Karkoli bomo že storili, moramo, se moramo prepričati, da bo to pomagalo pri obnovi staleža. Naš odbor je od komisije zahteval, da pripravi nov načrt, ki bi temeljil na najnovejših znanstvenih dognanjih in uh, upam, da bo to dejansko pomenilo, da je prihodnost evropske jegulje dejansko varna, ampak vse države članice bodo morali storiti več in bolje, kot so do sedaj. Hvala lepa v imenu skupine ALDE, gospod eh, Gallagher, dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsedujoči, gospod komisarka, kolegice in kolegi. Najprej hvala Izabeli Lövin za delo, ki ga je opravila v svojstvu poročevalke za to pomembno poročilo o prilagoditvi te uredbe v izbonski pogodbi. Dejstvo je, da je evropski stalež še gulje v zgodovinsko nizki ravni. Leta 2005 smo to vključili v prilogo CITES 2, leta 2009 je bila je gulja tudi na rdečem seznamu IUCN, eh, rdečem seznamu ogroženih vrst. Zdaj naša zakonodaja zahteva od držav članic, da pripravi letne mm, načrte za upravljanje s tem staležem, dokler ta stalež ne bo na trajnostni ravni. Sprejet je bil nabor ukrepov, vključno za omejitvijo ribolova, eh, olajšanje poti tem ribam skozi eh, reke in tudi repopulacija voda za jeguljo v irskem načrtu je prišlo do popolnega, do popolne prepovedi eh, ribolova jagul v treh rekah. In to je zelo nepošteno do ribičev, ki niso dobili nobenega nadomestila za to prepoved. Prav tako je znanstveno zelo vprašljiv v ta prepoved. Saj se je v obdobju 29 stalež jegulje še naprej zmanjševala zmanjševal. E, kljub e, tem prepovedim seveda je velika težava hidrocentrala na mm, eni od naših e, rek in od sredine 18. let se izvaja program obnove staleža, ko se ugotovi upad obnove. No, na Irskem smo se odločili za to, da predložimo en amadma, ki je za las eh, padel v odboru in sicer gre za podporo ribičem eh, pri diversifikaciji, če se bi država članica odločila za, popre, za popolno prepoved lova jegulj. Torej, ko govorimo o jeguljah, eh, o pelagičnih vrstah, o globokomorskih vrstah, vsekakor, vsekakor mislim, da je pomembno, gospa komisarka, da se držite vaše zaveze za severo-vzhodni Atlantik. Ne govorim o mm, severno-atlantskem eh, o severno-atlantski trski, temveč o skuši. Gospod Grobarček, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na začetku mi dovolite, da se zahvalim kolegici Izabeli Ljubin za zelo uravnoteženo poročilo eh, in za njeno angažiranost tekom celotnega postopka pogajanj. Pri Jeguli je pomembno naslednje. Gospa poročevalka izpostavlja pomankljivo eh, promokljiv nabor znanstvenih eh, dognanj glede populacije jegulj. Prav tako imamo sistem kodiranja eh, za poročanje o ulovu jegulje, saj ti podatki niso enaki podatkom v Eurostatu. To vse pomeni številne probleme za vse eh, kvote in za poročanje o kvotah, eh, ko gre za stanje ribih staležev. Torej, pomankanje podatkov ali nepopolni podatki ne morejo biti dobra podlaga za upravljanje ribolova. Zato se moram eh, dotakniti tudi odločitve komisije glede ulova pelagičnih vrst v Baljskem eh, morju. In to vse lahko privede do uničenja biološkega sistema v eh, Baltiku. Eh, že zdaj je kar nekaj vrst na robu izumrtja in zato vas pozivam k temu, da predvsem pozovete k eh, reformi poročanja o ulovih. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Gustafsson v imenu skupine GUE. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala Izabeli Levin za odlično opravljeno delo. Veliko mitov je o jegulji, nihče ne vedel, odkot prihaja, nihče še ne videl, kako se jegulja eh, rodi, nekateri so menili, da eh, prihaja iz eh, blata ali pa iz rose, ki jo potem segreva eh, sonce. Zdaj pač vemo, da se eh, da ta riba umira in eh, se rojeva v Srgaškem morju daleč od eh, Evrope. Če želimo, da bo jegulja živela v Evropi, ne glede na to, ali jo želimo jesti ali zaščititi, potrebujemo mednarodno sodelovanje. Zato me res veseli poročilo gospe Zabele Lovin, ki nam je tu podala podlago za mednarodno sodelovanje. Ampak če resnično želimo kaj izboljšati, moramo prepovedati nadaljni uh, eh, lov dokler se ne bo stalež obnovil. Seveda to ne bo šlo brez drastičnih ukrepov in zato je vprašanje, kdaj si bomo dovolili in upali sprejeti ta drastičen ukrep prepovedi ulova. Jegulj sicer bodo jegulje preprosto izumrle in kot je Izabela Levin eh, dejala, se treba vprašati, kaj bomo rekli prihodnim generacijam, ko nas bodo vpraševali potem, zakaj je prišlo do izumrtja jegulje. Hvala lepa. V imenu skupine EFD, gospod Bilder. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Tu je sicer šlo za čisto tehnično zgodbo, ampak potem smo se začeli pogovarjati o vsebini. Ampak če že, potem naj saj temelji na zdravih eh, argumentih. Eh, Jeguljem ne bomo pomagali, če preprosto prepovemo eh, njihov ulov, kajti problem za jegulje so predvsem turbine hidrocentral in jezovi hidrocentral, ki jim onemogočajo Eh, pot do morja in iz morja. In eh, tu jim je treba pač pomagati na tej poti preko jezov. Eh, v naših vodah na nizozemskem smo se tega lotili na ta način. Ribiči dejansko pomagajo prenašati jegulje preko jezov in to se je izkazalo za koristno. Več kot 25 tisoč mladicem bodo zdaj pomagali preko jezov. Eh, jezov, da bodo lahko zaključile pot v Srgaško morje. Hvala lepa. Gospod eh, Hartong v imenu nepovezanih poslancev. Gospod predsedujoči. Obstaja nevarnost, da bomo ribolovu na jagulje prizadajali usodno darec. Seveda mora biti to vrstne ribolov trajnost, mladicam je treba pomagati mimo eh, hidrocentrali in zdaj imamo tu predlog eh, parlamenta, ki pravi, da v trenutku, ko ribiči iščejo alternativno zaposlitev, lahko njihovo znanje uporabimo tudi za to, da se pripomore k obnovi staleža evropske jagulje. To me je res zaprepadlo. Najprej uničite ribištvo z evropsko zakonodajo, potem pa naj bi ti ribiči pomagali jeguljam preko jezov. To me spominja na pesmico, otroško pesmico, ki jo imamo na nizozemskem, ki govori o jeguljah, pa vendar. Hvala lepa, gospod Mato Adrover. Najlepša hvala. V tej razpravi govorimo o več različnih zadevah. V teoriji imamo predlog za spremembo uredbo, zato bi lahko vključili nova pravila v skladu z izbonsko pogodbo in da bi lahko kvalificirali pristojnosti komisije preko delegiranih izvedbenih aktov želimo spremeniti uredbo v okviru eh, možnosti s členom 290 pogodbe. Ne moremo zanikati tega, da uredbo uporabljamo za druge zadeve, kot bi jih morali in da analiziramo popolnoma drugo vprašanje. Takšna uredba pomeni, da se odmaknemo od običajnega postopka dopolnjevanja in v resnici bi mo se morali posvetovati z nami pred predlogom komisije. To sem želel opozoriti zaradi tega, ker se vsi zelo trudimo, da bi prilagodili našo zakonodajo v okviru Lizbonske pogodbe. Vendar pa, če pozabimo na prilagajanje in govorimo o jeguli, moramo reči, da je res, da se je stalež skrčil za 99 eh, odstotkov, če današnji stalež primerjamo s tistim 60, 60 let. In uh, eh, jagulja se je uvrstila na seznam najbolj kritično ogroženih vrst. Uredba z leta 2007 je predvidevala ukrepe, ki se osredotočajo na strateške načrte za upravljanje stalnih držav članic, s katerimi bi lahko uporabili 40 odstotkov eh, jajčet za obnavljanje staleža. Jegulja potrebuje posebno zaščito. Ravno tako moramo preverjati uvoz in izvoz te vrste. Takšna je situacija glede jegulje in res moramo ukrepati, vendar pa moramo danes govoriti o komitologiji in o prilagajanju na lisbonsko pogodbo in ne toliko o jegulji. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Rodost. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, spoštovana Marija Damanaki. Evropske jegulji gre slabo, zelo slabo. In odkrito vam povem, uredba o Eguli je prišla prepozno, pa tudi takrat je bila zelo slabo izvedena strani držav članic in Egul je vse čas vedno manj. To temo imamo danes na dnevnem redu, saj je potrebno to uredbo prilagoditi Lizbonski pogodbi. Na prvi pogled gre za čisto dolgočasno formalnost, ampak gre za več kot to. Za Lizbonsko pogodbo namreč eh, ždi dejstvo, da Evropski parlament v prihodnji so odločil o tem, kako bo z ribiško politiko. Razvoj staleža jegulje bomo natančno spremljali in upam, da bodo trenutni načrti za upravljanje s tem staležem eh, zadostovali za obnovo tega staleža, čeprav se zaenkrat to na kratki rok še ne da ugotoviti. Zato pozdravljam kompromise, ki so pred nami in ki pozivajo k ki eh, ne zagovarjajo takošnje prepovedi. Obenem pa je treba povedati, da ne smemo zatiskati oči pred dejanskim stanjem in če bo potrebno, eh, moramo sprejeti tudi bolj dalnosežne ukrepe. Hvala lepa. Gospod Stevenson, ena minuta. Uh, Gospod predsedujoči, 90-odstotni je bil upad staleža je gul. Na praktično vsakem, v praktično vsaki fazi življenjskega cikla se jih eh, pobija. Kilogram, tako mene steklene jegulje, stane približno toliko kot kilo eh, zlata. Eh, mladice imajo težave s tem, da se prebijajo do sladkih voda zaradi hidrocentrali in pa črpališči. Eh, odrasle jegulje pa imajo tudi težave z povratkom uh, v morje, odkud lahko potem nadaljujejo uh, pot v Zragoško morje. Tako da me veseli, da komisija napoveduje ukrepe za zaščito jegulje, prav tako pozdravljam odlično poročilo Izabele Levin uh, in uh, oba ta ukrepa namreč sta namenjena istemu cilju. Hvala lepa. Hvala lepa. Veselo dajem gospodu Kadeko dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dragi kolegi. Že od 20. stoletja naprej veliko faktorjev vpliva na eh, habitate, habitate jegul. Tu so posledice izsuševanja, potem najrazličnejši elementi, kot so onosnaževanje in podobno in še veliko drugih dejavnikov. In ta seznam je zelo dolg pozorni moramo biti na ohranjanje te vrste, vendar pa biti hkrati tudi pragmatični za to, da eh, to področje ne postane grešni kozu za vse ostalo. Tu so habitati zvrsti, ki jih najrazličnejše človeške dejavnosti ogrožajo, morajo biti restaurirane. Naš poročevalec pozablja na eh, prispevek sektorja, eh, ribiškega sektorja, naprimer kot je to v Franciji, kjer so, naredili, eh, kjer so zelo veliko žrtvovali, da bi dobro upravljali s staleži in Eh, namreč eh, prišlo je do zmanjšanja 65 eh, odstotkov, vendar pa so, je bilo narejenih zelo veliko, veliko naporov, je bilo uleženih, da se to stanje izboljša. In Tu je tudi načrt za upravljanje, na upravljanje staležev, vendar pa je potrebno narediti stvari v pravem zaporedju. Hvala lepa, dragi kolegi. Hvala lepa. Besedo dajem gospej Tomas. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Najprej čestitam poročevalki, eh, namreč eh, delim njeno zaskrbljenost glede staleža eh, Jegul. In z sedanjega vidika pa je res, da evropske institucije nimajo vedno na voljo dovolj raziskav oziroma dovolj študij. Potrebno je izvesti natančno oceno staležev jegulje, e, kaj ti, vendar pa je res, da se zelo kasni z objavljanjem različnih rezultatov. Zato je potrebno pozvati k sodelovanju, zato da ne bi ribiči plačevali ceno za ignoriranje tega programa, eh, problema. Prav eh, tako je potrebno spomniti, da je mortalitet mortaliteta je gul, eh, mortaliteta, ki jo ni pripisati samo enemu eh, veru. Nujno potrebno je, da Evropska, eh, Evropska komisija revidira eh, svojo, svojo uredbo na tem področju, zato da bi zauzeli oziroma sprejeli celovit pristop k upravljanju staležev jegul. Hvala lepa. Nikolson, Hvala. Gospod Nikolson. Hvala, gospod predsedujoči lokni in eh, ribolov eh, v eh, mojem kraju je zelo razširen, razširen, hkrati pa tudi izjemno trajnostno naravnan, kajti lokalno prebivalstvo se je zbralo in tudi zedinilo svoje moči v obrambi in zaščiti te vrsti po letu 1994 je zadruga investirala eh, skoraj zelo 4 eh, eh, milijone funte in sedaj imajo zagotavljamo eh, tak eh, status in strinjam se, da je potrebno vse narediti za obnavljanje staleža, vendar tako, da, bo, da bo to del rešitve in ne del problema. In eh, potrebna je tudi ocena plivov na podlagi znanstvenih podatkov in eh, ne smemo nečesa preduzeti, dokler do te, tega ne dobimo. Potem je tu tudi potrebna zaveza za poročanje o stanju na tem eh, področju in tudi vsaka država mora prevzeti svojo odgovornost glede tega problema. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dajem gospodu Van Nisterloju. Gosp Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Mis lahko bi si mislili, da od, odkar je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, eh, da eh, pravzaprav eh, lahko Eh, lahko dosegamo rezultate in vendarle ugotavljamo, eh, kaj se dogaja in eh, da prihaja do izumiranja te zvrsti, tu je tudi črni trg in ugotovimo lahko le, da stvari ne potekajo prav in da se pravil ne spoštuje. In Eh, zato Evropski parlament noče to vrstnega delegiranega eh, akta. Rekli smo že, res je, naprimer na nizozemskem so že marsikaj preduzeli, imajo te načrte upravljanja, skušajo odstraniti ovire k prehajanju jegul eh, čez nasipe in podobne. In možnosti torej obstajajo, vendar pa je potrebno pravi, dobro opraviti svoje delo. Slišali smo za dobre primere in eh, tudi leto še čakamo na vašo oceno stanje na tem področju. Hvala lepa. Smo pri postopku Catch the Eye. August, Kernkohle. In my constituency, Loch Ness. V mojem uh, okraju uh, gre za največji ribiški uh, sektor. Uh, Eh, več kot 300 eh, družin v Lohneju je odvisno od tega ribolova. Razvili so najbolj trajnostno naravnanje ribolov jegulje ob skrbi za zaščito eh, staležev in trajnostne eh, ribolovne eh, prakse. Investirano je bilo skoraj 5 milijonov za obnovo staleža jegulje eh, in pa tudi za nadaljno izboljšanje tega stanje. Ob upoštevanju tu je tudi bioznanstveni inštitut, ki preučuje te eh, vidike. Potrebno je najprej izvesti eh, presojo vplivov, kakor zbrati eh, na svete znanstvene skupnosti. Hvala lepa. Gospod Ferrera ima besedo. Obrigad, Hvala lepa, gospod predsedujoči. tu smo se znašli pred težko težavo, namreč ni znanstvenih podatkov v podporo temu eh, upravljanju. In Portugalska, naprimer, ali pa tudi javne raziskovalne ustanove, ki so zadolžene za raziskave, ki so zaradi sedanjega stanja praktično eh, paralizirane. In Potem je tu še vprašanje finančnih sredstev, ki morajo biti na voljo za izvajanje ukrepov. In jegulje so ogrožene, potrebno je upoštevati vse faktorje ogroženosti in ne delati tako, da bodo ribiči edini, ki plačujejo ceno za to. In ti pogoji pomenijo tudi hude pritiske tu, zato je potrebno eh, pravzaprav poseči po drugih okrepih in ne toliko po prepovedi. Hvala lepa. Nihče drug ni zaprosil za besedo v okviru postopka pritegniti pozornost. Besedo dajem komisarki. Hvala lepa. Naj ponovim še enkrat, da je namen eh, predlogov komisije Lizbonizacija zakonodaje in kar skušamo narediti je, da uskladimo obstoječo zakonodajo z novo Lizbonsko pogodbo in tu ne prihaja do navskrižja. Veliko je seveda eh, Eh, dokazov, da je stanje eh, te eh, vrste zelo ogroženo. Lahko vam zagotovim, da bo komisija upoštevala vašo skrb in eh, eh, to, kar ste eh, s tem v zvezi povedali. Potrebno je dejansko tudi podati oceno načrtov upravljanja, eh, to eh, morajo posredovati tudi države članice, pa tudi vse druge vidike, ki ste jih omenjali. Na to oceno čakamo, to bomo analizirali in še enkrat vam lahko obljubim, da bo do konca leta komisija predložila parlamentu in svetu poročilo o naših ukrepih sedaj, o našem eh, delovanju v smeri izboljšanja tega stanja. Hvala lepa. Hvala, hvala gospa komisarka. Eh, besedo dajem sedaj gospej Levin, poročevalki hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi vsem kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi in ki eh, podpirajo poročilo. In zahvaljujem se kolegom, da so omenjali še vse druge vidike, ki ogrožajo eh, stalež jegul. Poudariti, poudariti pa moram zlasti našim kolegom iz eh, Irske, da naprimer uporabljati besedico trajnostno v zvezi s tem je, je zelo težko, kajti obstaja samo en sam stalež, je, je gul. In Zato je eh, to zelo težko trditi ob tem, da eh, smo priča 99 eh, odstotnemu upadanju tega staleža, tako da v tem primeru zelo težko govorimo o trajnostnem ribolovu. Sicer pa je ICES izrazila eh, svojo zaskrbljenost v zvezi eh, s, eh, s tem razvojem in potem tudi mortaliteta ob ribolovu, naprimer steklenih jegul, potem možni prenos bolezni in podobno. E, in tudi obnovljene torej prirast jegulj, ki eh, lahko eh, sicer omogoči reševanje problema. Ali pa ELS. E, e eh, spoštujem, da bi želeli, da se spoštuje mm, uskladitev, vendar tu imamo tudi poseben kodeks upravljanja v Baltskem morju in tu je prišlo do precejšnjih sprememb. Eh, glede eh, lizbonizacije eh, tega poročila. Zahvaljujem se tudi komisarki za razumevanje resnosti eh, situacije, kajti to pomeni, da bomo potrebovali še dodatne elemente, ki jih bilo, bo potrebno vključiti v načrt upravljanja. Prav tako preučiti nezakonito trgovanje s steklenimi jeguljami. Na vsak način pa vemo, kako je v Evropski uniji. Na eni strani smo pri priznali, da je evropska jegulja močno ogrožena in jo ne bi smeli izvažati, hkrati pa eh, potem ne nekaj narediti glede tega trgovanja. In eh, moramo biti glede tega dosledni. Zlasti ker je potrebno upoštevati prakse posameznih držav, torej tudi sami se moramo ravnati po istih merilih. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem to razpravo. Glasovanje bo jutri opovdne. Naslednja točka dnevnega reda pa je.